Good morning, everyone. If you would be willing to take your seats. Dobro jutro vsi skupaj. Prosim, da zasedete svoje mesto in pripravite svoje glasovalne kartice. Čaka nas nekaj zelo razburljivih tem, o katerih bomo danes glasovali. Upam, da ste vsi dobre volje. Odlično bi bilo, če se lahko hitro strinjamo glede vsega. Torej, prvo glasovanje. Počasna bom, tako da vsi pripravite glasovalne kartice, zato ker bo že prvo glasovanje elektronsko glasovanje. Čaka nas eh, namreč samo eno glasovanje pri tej prvi točki. Gre za uh, vprašanje za ustni odgovor o glifosatu. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. No, ste vsi glasovali? Upam, da ste. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo se nanaša na eh, ROS, omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni elektronski opremi. Predlog sprememb je ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprememb je tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, kdo je za, proti proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak vseeno bomo preverili elektronsko. Glasujemo o prilogu spremembe 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Prelog spremembe 5 je brezpredmeten, prelog spremembe 6, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o eh, osnutku poročila z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovati moramo še o mandatu in sicer prav tako elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Spredo. Hvala. Naslednja točka. Glasujemo o poročilu Herbrandi. Kompromis A, kdo je za, proti. Kako ste glasovali socialisti? Še enkrat, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preostrembe 1, nič 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 112 in agri 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena sta. ITRE 17. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo elektronsko ITRE 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog so nembe 113. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 114. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preveriti želite? Prav. Preverjamo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis E. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sprejet. 142. Kdo je za? To je na 12. strani na mojem seznamu. 142, torej kdo je za? Glasujemo o predlogu spremembe 142, gleda moj glasovalni seznam, ki ga je pripravil sekretarjat. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 141 in 65. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena sta. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. nekaj strani je treba preskočiti, kar precej strani, 20. stran, 194. To je 20. stran v mojem seznamu, 194. Kdo je za? Niste ga našli? Potem pa bom še malce počakala. 1, 9, 4, 194. ste ga našli. Kdo je vaš poročevalec v senci e LS? 194, gospa Juso, ste našli ta predlog spremembe? To je stran številka 18 na seznamu ELS. ni brezpredmeten, eh, so mi povedali, tako da moramo o njem glasovati. Bil je v alternativnem kompromisu, ki ni bil spred. 109.4. Gospa Juso eh, že kaže svoji skupini, kdo je za, proti, sprejete. 195, 195 je naslednji. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Svet moramo preskočiti nekaj strani. V kompromisu ste torej zajeli vse. Kompromis C je naslednji.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 Preverili bomo elektronsko. Predlog srednje 28 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srednje 246 in pa predlog srednje 29. A, to je že pokrito, potem pa tran 25 in tran 26. Kdo je za? Kdo je za? 25 in 26. Kdo je proti? Sprejeta sta. 247. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 248. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 249. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predloga spremembe 30 in 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 250, ne, 255. Kdo je za 255? Proti, vzdržani, zavrnjeni preglasujemo med 32. Ne, o tem ne glasujemo. Kompromis B. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Nekaj strani pozneje najdemo ITRE 35. Kdo je za ITRE 35? Proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Nisem videla ELS. Kdo je za ITRE 1? Še enkrat. Proti? Vzdržani? Preverili bomo. ITRE 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. ITRE 2 kdo je za ITR2. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem B35, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 1, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 43 preverjamo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. A, zavrnjen. Dobro, da smo preverili. 45. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 46. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je preklas rembe 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet tran 3 je brezpredmeten, itre 6, kdo je za, itre 6, proti, vzdržani, sprejet. Agri 10, kdo je za, proti, preverili bomo elektronsko. Agri 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji je tran 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Tran 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Agri 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo, preverjamo Agri 7. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Agri 8. A, ta je brezpredmeten. Se upravičuje, moja napaka, pravi predsednica. Spet eh, preskočimo nekaj strani, predlog srembe 10. Ne, še nekaj strani naprej. Ne. Predlog sprejembe 94, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 12, kdo je za, proti, preverili bomo, preverjamo ITRE 12, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen, pravi predsednica. Ne, sprejet. Devetindevetdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Tran osem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preveriti želite? Prav, preverjamo tran 8. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 100. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. in na to še končno glasovanje o osnutku poročila z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod eh, Grebrandi, želite besedo? Da, gospa predsednica. Pred nami je sedaj težka odločitev, ali naj prosimo za glasovanje o mandatu ali ne. Glede na okoliščine sem se odločil, da ne prosim za glasovanje o podelitvi mandata eh, za pogajanja, kar pomeni, da želim najprej eh, s tem dosjejem na plenarno zasedanje. Hvala, gospod Herbrandi. So the next vote is on. Uh, Naslednje glasovanje se nanaša na gnojne proizvode in uh, spremembo uredbe Evropske komisije. To je poročilo Gardini. Ste pripravljeni? Začeli bomo s kompromisom 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti? 207 in 211, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 208, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 209 in 210, kdo je za, proti, kdo je proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 209 in 210, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog sprejem B6, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo predlog sprejem B6. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprem besede. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 217. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 218. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 219. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 220. 220. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 9. Kdo je za? Proti. Niste dvignili uh, rok. Kdo je za? 9. Hvala. Proti. Vzdržani zavrnjen. 221 in 222. Kdo je za? Proti. Preverili bomo, preverjamo 221 in 222, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta. 225, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 226, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 227, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani. Skupina Aldenih dvignila rok, preveriti moramo 227, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 228, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo prav. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? vzdržani, preverili bomo 15 elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejet. 230, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 231, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani spred. 11, kdo za, proti vzdržani zavrn. 232, kdo za, proti vzdržani zavrnjen. 233, kdo za, proti vzdržani zavrnjen. 234, kdo za, ne se opračujem, 235, kdo za, proti vzdržani zavrnjen proti vzdržani sprejet. 236, kdo je za, proti vzdržani. Preverili bomo, preverjamo 236. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 237, 38 in 39 skupaj. Kdo je za? proti, vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeni so 240 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 241 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni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 253 kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 254 kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo 254, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 255. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 256. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Eh, sprejet. 257. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 258. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Nekaj strani naprej. 291. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, preverili bomo. EKR er niso uh, dvigali rok, 291 preverjamo elektronsko. Ah, you were against. So, the vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 292 za, proti, vzdržani, sprejeto 13 in 293 za, proti, zadržani, zavrnjeno. 294, a je prespremetno, dobro, 295 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. 299, kdo je za, zavrnjeno, potem kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 307 za, proti, vzdržano, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 317, eh, 318 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem nadaljujemo s 320 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 321 za, proti, vzdržani, sprejeto. 334 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 335 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnemo. Bomo preverili. 336 preverjamo. Glasujemo. Glasovanje je konec. Zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani. Preverimo. 16. konec glasovanja sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Manjna 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 345 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 349 e, za, proti, vzdržani, zavrjeno. 350, 351 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, pardon, 22 za, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto, 361 za, proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani bomo preverili. Bomo preverili 26. Konec glasovanja. Ne, še čakam 26. Preverjamo predlog spremembe 26. It's okay. Everyone voted, so ste vsi glasovali, dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 362 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 364 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 365 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrjeno, bomo preverili, 365, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 366 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da imamo enako večino kot prele eh, 367 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 368, 69 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 370 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 371 za, proti, vzdržani sprejeto. 307, 372 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, oziroma sprejeto, pardon, potem 30 in 373. Eh, A, pardon, ta dva sta ne, brezpredmetna, zato ker smo že potrdili predlog spremembe na to temo, tako da nadaljujemo s 374, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je eh, sprejeto, bomo preverili. 374 ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Dvaintrideset in tristo petinsedemdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Tristo šestinsedemdeset za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Potem kompromis enajst za? proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj bomo preskočili kar nekaj strani na predlog sprejembe 430. Kdo je za? Za 430. Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Bomo, bomo preverili. 430 preverjamo. The vote is nearly close. Skoraj da je konec glasovanja, da je zares konec. Zavrnjeno. 429, kdo je za? Kdo je za? 429, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 431 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 432 in 433 za, proti, vzdržani, sprejeto. 434, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 435 in 436 a, tu velja isto, to je isti sklop predlogov spremem, tako da gremo naprej, kompromis številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 434. 443 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 41, preverjamo. Vse skozi spreminjate svoje mnenje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 444, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno, 451 in 452 za, proti, vzdržani. Torej 451, 452, bomo preverili 451, 452. Konec glasovanja. Sprejeto. 455, kdo je za? 455 za, proti, vzdržani, sprejeto. 445, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani. Še enkrat, 42, kdo je za, hvala, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 43 eh, in 446 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 44 in 447, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 45 in pa 448, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 449, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 450 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 450 preverjamo. As rejected. The vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 463 za, proti, vzdržani, sprejeto, 465 za, proti, proti, vzdržani. Bomo, bomo preverili, niste, niste dvignili rok. Uh, the vote is uh, closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 464, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 466 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 467 za, proti, vzdržani sprejeto. Petsto deset za, proti, vzdržani zavrnjeno, petsto enajst za. Želite preveriti petsto deset? Dobro, prav. The vote is closed. Konec glasovanja. Zaprnjeno. 511 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 513, 514 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 512 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 515 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili, preverjamo 515. Konec glasovanja. Sprejeto. 516, a, pardon, 517 za. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 518 za. Proti. Vzdržani zavrjeno. 519 za. Proti vzdržani, zavrnjeno 520, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 521 in 522, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 523 in 524, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 525 in 526, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 527 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 528 za, proti vzdržani zavrnjeno, 529 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50 in 530 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5, bomo preverili. Je kdo prosi za to, da se to preveri? Dobro, 50 in 530 preverimo. And the vote is closed. Reject. Konec glasovanja je zavrnjeno. 531 in 532 za, proti, vzdržani je zavrnjeno. 533 za, proti, vzdržani sprejeto. Ni mi bilo posem jasno, kakšen rezultat bomo glasovali. 533 in 534. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani je zavrnjeno. 51 in 535 za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, 52 in 536 za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, 537 in 538 za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, 53 in 539 za, proti, vzdržavanje zavrnjeno, 54 in 500 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 541 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 56 in pa 542 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 543 in 544 za, proti, probi, vzdržani, zavrnjeno. 545 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 546 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 547 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 548 in 549 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 550 in 551 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 552 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 553 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 555 in 556 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 554 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 558 in 557 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 559 in 560 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 in 561 in 562 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, 563 eh, in 564 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 565 in 566 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 60 in 567 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 61 in 568 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 62 in 569 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 563 in 570 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 571 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili, 571, preverjamo. Sprejeto. 573 za, proti, vzdržani, sprejeto. 572 za, a pa brez predmetenja, dobro. 574, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 575 je 576 za, proti, vzdržani, sprejeto. 577 za, proti, vzdržani sprejeto, 578 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis, kompromis 11b za, proti, vzdržani sprejeto, 584 za, proti, vzdržani zavrteno, 583 za, proti, vzdržani sprejeto. 585 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 586 in 587 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 593 za, 593 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 596 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 597 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 597 za, proti, 598 in 599 za, proti, vzdržani sprejeto, 600 za, proti, vzdržani sprejeto, 603 za, proti, vzdržani zavrneno, 602, kdo je za, proti, Vzdržani sprejeta. 604, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrjeno. 605 in 606 za? Proti. Vzdržani sprejeta. Kompromis 4 za? Proti. Vzdržani sprejeta. Dvajensedeset in trinsedeset. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 612 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 613 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 614 za, proti, vzdržano, vzdržani, zavrnjeno. 615 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 616 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 617 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 670 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 618 za, proti, vzdržani zavrnjeno, glasujemo v sklopu od, šest, od 619 do 622 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 623 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 81 za, proti in vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o sklopu 624 do 627 za, proti vzdržani zavrnjeno, 628 za, proti vzdržani zavrnjeno, 82 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj preskočimo na 500, oziroma na 635, zdaj zavrnjeno, 637 za, proti vzdržani zavrnjeno, 636 za proti vzdrža sprejeto, 638 za proti, bomo preverili tole, 638, 638 eh, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 84 za, proti vzdržali. Zavrnimo. Zdaj glasujemo v sklopu. Eh, zdaj imamo 85, 86, vse vidite, kakšen je sklop, bomo glasovali v tem sklopu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 646, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 647 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 648 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 649, 650 za, proti, vzdržani, sprejeto, bomo preverili 649, 650, prav bomo preverili. Glasujemo. EPP je oddal en glas preveč. Zdaj, zdaj vse je ok, dobro, glasovanje je konec, sprejeto. 651 za, proti, vzdržani, sprejeto, 652 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 653 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 654 eh, za proti, vzdržani, zavrnjeno. 655 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 656 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 660, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj imamo glasovanje od sklopa od 661 do 664, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 665 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis številka 13 za, proti proti, vzdržani, sprejeta. 675 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 676 in 677 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo v sklopu od 678 do 681, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 682 in 683, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 684 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 685 za, proti, vzdržani, sprejeto, 98 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 686 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo sklop od 687 eh, do 691 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 99 za, proti, vzdržani sprejeto, 692 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 693 za, proti, vzdržani sprejeta, 694 za, proti, vzdržani sprejeta, 695 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 696 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 697 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno, Glasujemo v sklopu od 698 do 702, do 702, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100. Zelo težko se skoncentriram, če, če klepetate. 100, kdo je za? Sto za. Hvala. Proti, vzdržani sprejeta. 743, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 705. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 706. Za, proti, vzdržani sprejeto, 707. Kdo je za, 707, proti, vzdržani zavrnjeno, 708 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 101, 709 in 710 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 713 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 714 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 715 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 715 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 716 i 718 za, proti, uzdržani za vrljeno, 719, 720 i 21 za, proti, uzdržani za vrljeno, 103 za, proti, uzdržani za vrljeno, preverjamo 103, dobro bomo preverili. What did I say? It's adopted. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 722 in 723 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 724 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 725 eh, za, proti. EKR ni nič pokazal. 725, še enkrat, kdo je za, proti, Na res? Glasujemo 725. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 104, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 726 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 105 in 727 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 106, 728 eh, in 729 za, proti, vzdržani sprejeto, 709 za, ne, o tem ne bomo glasovali, opravičujem, ampak ne 700 za, kdo je 700, oziroma 107, kdo je za, proti, zavrnjeno. 730 za, proti, vzdržani zavrnen. 731 za, proti vzdržani zavrnen. 109 za, proti vzdržani zavrnen. 110 za, proti vzdržani zavrnen. Ja, preverimo 110. 110 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 111. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 732. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nekaj strani preskočimo. 765 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 766 za, proti, vzdržani, sprejeto 766, to smo glasovali, 768 in 769 za, proti, vzdržani, sprejeto 118 za, proti, vzdržani, zavrnjen 770 za, proti, vzdržani, zavrnjen 771 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen, 119 za, proti, vzdržani zavrnjen, 772 za, proti, nisem videla. Še enkrat, za 772. Sprejeto. 773 za, proti, preverimo preverjamo 773. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100, ne, 774 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 775 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 776 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 777 in 778 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 779 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 780 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 781 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen, zdržani, zavrnjen. Kje smo? 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 784 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 785-786 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 787 za, proti, vzdržani, zavrnjen to letalo. Proti? Se je spustilo. Torej, zavrnen 788 za, proti? Zavrnen 789 za, proti? Zdržani, sprejeto. 700, ja, 790. Zavrnjenje. Hvala. Konec glasovanja in zavrnem. Nadaljujemo za 131 za, proti, vzdržani, zavrnen. 791 za, proti, vzdržani, zavrnen. 794 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 795 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 796 za, proti, vzdržani, sprejeto, 797 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 798 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 798 za, proti, vzdržani zavrnjen, 799 in 800 pa 801 za, proti, vzdržani zavrnjen, 802 in 806 za, proti, vzdržani sprejeto. Pa preverimo. Preverjamo 802 in 806. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 805 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, gospod Jar, kaj počnete? 132, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 807 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 135 in 808 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 136 in 809 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 137 in 810 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 811 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 812 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 813 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 814 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 815 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 816 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 817 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 818 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 819 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 820 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 821 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 822 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 823 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 825 in 24 za, proti, zdržani, zavrnjen. 826 in 27, 8, brez 28, za, proti, zdržani, zavrnjen. 829 in 830 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne. Preverimo še enkrat. 829 in 830 za, sprejetje. 141 za, proti, vzdržani, zavrnen. 142 za, proti, vzdržani, zavrnen. 831 za, proti, vzdržani, sprejet. 832 za, proti, vzdržani, zavrnen. 833 in 834 in 35 za, proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani, zavrnjen. 836, 37, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 839 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 840 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 841 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 842 in 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 844 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 845 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 846 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 847 in 48 za, pr proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 849 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 850, ne, o tem ne bomo glasovali. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani sprejeto. 147 za, proti vzdržani sprejeto. 148 za, proti vzdržani sprejeto. Potem preidemo na 161 za, proti vzdržani zavrnjen. 169 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnen 170 za, proti, vzdržani, zavrnen, amandma 3 za, proti, vzdržani, zavrnen, 177 za, proti, vzdržani. Skratka, 177 še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto, 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 180 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 181, 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 185 za, proti, vzdržani, sprejet, ne, zavrnjen. Smo pri 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 203 smo. 204 za, proti, zdržani, zavrnen. 205 za, proti, zdržani, sprejet. 206 za, proti, zdržani, zavrnen. Uh. Morali bi mi povedati, da želite glasovati, prosim. Torej, sedaj pa še elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Oh, Nismo še zaključili z glasovanji. Zdaj pa bomo glasovali o HIV, AIDS, tuberkuloza in hepatitis C. Ste pripravljeni? To poročilo je krajše. Predlog so nebe 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 38, 39, 42, 43, 44, vsem, vsem tem svežnju, ali sta dva? Ne, se opravičujem. 38 in 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa svežen 42, 43, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 50. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 51 za, proti, Vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen, 58 za, proti, vzdržani zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani zavrnjen, 60 za, proti, preverimo. Preverjamo predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 68 za, proti, vzdržani, sprejet, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, eh, sprejet. 91 za, sprejet proti vzdržani sprejet. To je bil skupaj z 85, 86 za, proti vzdržani zavrnjen, oziroma sprejet, se pravčujem. 87, 89, samo ta da skupaj, za, proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani sprejet, 90 za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlasujem B4 za, proti, vzdržani, sprejet. 2, ta blok, torej svežen odpade, 11, za, proti, vzdržani, sprejet. 6, za, proti, vzdržani, sprejet. 8, za, proti, vzdržani, sprejet. 9 in 10, za, proti, vzdržani, sprejeta. 10. 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15, 20 in 21 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti vzdržani sprejet. Zdaj pa imamo ustni predlog spremembe številka 17. Ali nasprotujete glasovanju v ustnem predlogu spremembe? Ne, torej glasujemo o 17. Kdo je za? Džina mi nekaj kaže. Torej, kdo je za? Proti вздержани, сприет. 19 за, проти, вздержани, сприет. 22 in 23 za, proti, vzdržani, sprejeta. 25 za, proti, vzdržani, sprejeta. 26 za, proti, vzdržani, sprejeta. 28 za, proti, vzdržani, sprejeta. 31 za, proti, vzdržani, sprejeta. 27 za, proti, vzdržani, zavrnen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa še glasujemo elektronsko, o tako spremenjeni resoluciji glasujemo. Takoj bo popravljeno. Sem se že spraševala, ali gre za tajno glasovanje. Torej glasujemo. In zdaj. Konec glasovanja. In potrjeno. Dobro. Tako. S tem smo zaključili. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. S tem smo zaključili elektronsko glasovanje oziroma nasploh glasovanje. Okay, let's continue our business. Prav, kolegi in kolegice, pa nadaljujemo z delom, opravičujem se za manjšo zamudo. Današnja zadnja točka je obravnava osnutka poročila. Gre za poročilo gospe Gerling o ohranici obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti. Besedo bom kar predala poročevalki gospe Gerling. Hvala, gospa predsednica. Vsi v odboru poznate, zakaj gre, tako da se ne bom spuščala v podrobnosti, vseeno pa sem želela izpostaviti nekaj eh, zadev. Približno 1,3 odstotka globalnih emisij eh, ustvari mednarodno letalstvo, glede na to, da. Eh, bo letalstvo v naslednjih treh desetletjih eh, še naprej eh, raslo, se lahko zgodi, da se bodo emisije povečale za 300 do 700 odstotkov, če ne bomo ustrezno ukrepali proti njim. Razvoj globalnega tržnega ukrepa, ki je del svežnja ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in zmanjšanje emisij v letalstvu, je nekaj, s čimer se IKAO ukvarja že nekaj let. Na 37. Eh, zasedanju Generalne skupščine leta 2010 eh, se je eh, IKAO dogovoril o ukrepih do leta 2020, na to so sprejeli dodatne ukrepe za doseganje teh ciljev. Na 39. zasedanju lani 6. oktobra je IKAO sprejel resolucijo številka 39. 3, s katero je uvedel globalni sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 za mednarodno letalstvo, tako imenovani sistem Korsija. Operaterji zrakoplovov, ki presežejo izhodišne emisije, bodo morali plačati za izravnavo za oglično neutralnost od 2021 naprej. Osnova se bo izračunala kot povprečje emisij v obdobju 2019-2020. S tem sistemom naj bi dopolnili nove tehnologije, operativne izboljšave in infrastrukturne ukrepe za trajnostno rast v letalstvu in za eh, uresničev, uresničitev, eh, se pravičujem, ambicioznega dolgoročnega cilja tega sektorja, da bi do leta 2050 prepolovili neto eh, emisije CO2 v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Vse države članice Evropske unije se bodo sistemu pridružile takoj v začetku. IKAO mora še razviti načine, postopke in orodje, da se omogoči izvajanje sistema Korsija, ki bo začel uveljati leta 2021. Eh, Gre za eh, spremljanje poročanja in preverjanje emisij, za izravnavo in merilo upravičenosti, izhodišče emisije ter regulativni okvir za sodelujoče države za izvajanje programa na nacionalni ravni. Sistem bo na to uveden v treh fazah. V pilotni fazi 2021-2022 2023 in prvi fazi 2024-2026 bo prostovoljno sodelovalo 65 držav. V drugi fazi od 2027 do 2035 pa bo eh, razen za države z minimalno letalsko dejavnostjo sodelovanje postalo obvezno. Če bo ta sistem uresničil zastavljene cilje, se bo izravnalo približno 80 odstotkov emisij iz letalstva v primerjavi z ravni iz leta 2020 med letoma 2021 in 2035. Pomembno je, da sporazum predvideva pregled vsaka, vsake tri, vsaka tri leta, da se zagotovi uskladitev z dolgoročnimi podnebnimi cilji okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja in izvajanjem pariškega sporazuma iz leta 2015. Evropska unija se že dolgo zaveda, da emisije zrakoplov močno prispevajo k podnebnim spremembam. Da bi letalske prevoznike spodbili k oblikovanju čim očinkovitejše flote, je Evropska unija leta 2008 sprejela zakonodajo o razširitvi EU ETS na emisije iz letov znotraj evropskega gospodarskega prostora, van in iz njega. Po mnenju Evropskega sodišča je ta pristop skladen z mednarodnim pravom, a temu številne tretje države in letalske družbe močno nasprotujejo in trdijo, da bi regionalni sistem oslabil trgovino in povzročil finančne motnje. Da bi torej eh, podprla prizadevanje ICAO za razvoj globalnega tržnega ukrepa, se je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2016 začasno omila področje uporabe Evropske unije ETS eh, na eh, lete znotraj GPE ker ni nadaljnih sprememb direktive o EU ETS, bi moralo odstopanje nehati veljati in bi se moralo ponovno vzpostaviti polno področje uporabe iz leta 2008. To je tako imenovani snapback učinek, nasprotni učinek. Evropska komisija se je odzvala na sporazum Korsija v okviru IKO februarja leta 2017 in predlagala naj se obstoječe odstopanje ohrani tudi po letu 2016. Naslednji pregled sistema EU ETS. Eh, bo eh, izvedla in o njem poročala kasneje, ko bo odikao pridobila več pojasnil o naravi in vsebini mehanizmov in eh, ko bo na voljo več informacij. To so informacije potrebne za izvajanje sistema Korsija in takrat bomo lahko določili natančno obseg sodelovanja tretjih držav. Predlogu je tudi podarjeno, da je pomembno doseči hiter dogovor med sozakonodajalcem, Evropskim parlamentom in svetom po možnosti pred koncem leta 2017, da se zagotovi pravna varnost za skladnost v okviru EU ETS. Kaj pravi eh, moje poročilo in kako se razlikuje od komisije? Lahko rečem, da se strinjam eh, s komisijo, kar se tiče njihovega pristopa. Mislim, da je prav, da kursi omogočimo priložnost, da doseže eh, cilje, ki so eh, bili oblikovani. Ampak mislim, da moramo zelo jasno eh, obelodaniti pogoje za doseganje teh ciljev in to odraža moje poročilo. Če želimo upoštevati trenutno zakonodajo, potem je pomembno, da imamo tukaj omejeno časovnico, KOS je moral postati operativno 1. januarja leta 2021. Potrebujemo tudi eh, eh, poročilo o izvajanju strani komisije 1. Januarja, januarja leta 2019. In tretjič, komisija mora pripravljati eh, redne predloge, eh, s katerimi se bo odzvala na Eh, poročilo o izvajanju. Potrebujemo torej ustrezen datum za prvo poročilo in za naslednja poročila. Poročilo izpostavlja pogoje za prihodnjo zakonodajo na področju EU-ETS. Eh, mislim, da moramo določiti vse podrobnosti. Ne e, smemo ostati pri nejasnem e, dosjeju. Za me gre za načelno vprašanje. Ne smemo oslabiti trenutne situacije. Če bomo nadaljevali z EU ETS eh, na področju letalstva v takšni obliki, kot je, potem moramo zagotoviti, da bomo eh, prihranili še več oglika eh, kot zdaj, ne pa manj. Poročilo mora oceniti tudi raven sodelovanja tretjih držav pomembna je tudi metodologija za ugotavljanje neskladnosti, potrebna je preglednost za javnost, potrebna so ustrezna merila in standardi, kar se tiče poročanja in potrebna so tudi dosledna pravila za uporabo biogoriv, kar trenutno ne velja. Poročilo o izvajanju bo komisiji in so zakonodajalcema omogočilo, da se upošteva standarde EU ETS. Še posebej me eh, skrbi vprašanje preglednosti. Številni, ki ste sodelovali pri obisku eh, IK lani, eh, veste, da smo imeli veliko težav pri pridobivanju informacij strani organizacije IK. Sploh, kar se tiče informacij iz tehničnega odbora KAEP, imajo sporazume o Eh, tajnosti in Evropska unija nima pravice izvedeti, kaj se dogaja na teh sestankih. Zato, ker tisti, ki na njih sodelujejo, podpišejo izjavo o eh, tajnosti. In to je problematično, eh, sploh glede na to, da ti ljudje sodelujejo pri razvoju korsije in zato smo mi v težki situaciji. To smo poskušali razrešiti v poročilu v sodelovanju z nekaterimi drugimi člani in članicami odbora. Preglednost je torej bistvenega pomena. Želela sem se dotakniti eh, ravno te zmožnosti eh, Korsije, da eh, doseže cilje, kar se tiče prihrankov oglika, ki jih pričakujemo. Najprej vprašanje nadzora nad gorivom. Korsija uporablja predvsem bolj fleksibilno metodo, kot jo dovoljuje trenutno uh, eh, ETS na področju letalstva. Imajo koncept uh, um, ene ure, kjer gre za uh, porabo goriva, uh, glede na izračun po tem modelu. Uh, ETS pa uporablja dejansko porabo uh, goriva. To je torej treba na nek način razrešiti preglednost je treba izboljšati, še posebej, če uh, želimo v prihodnosti uh, videti preglednejši sistem in če, bomo, uh, če želimo biti prepričani, da bodo cili doseženi. ETS zahteva spremljanje uporabe alternativnih goriv, ki se uporabljajo in uh, s tem se upravlja na ravni letališč. Korsija pa tega vsaj trenutno ne predvideva. Glede na to, da so alternativna goriva tako pomembna tema, ki jih IKAO v eh, tem svežnju ukrepov izpostavlja, eh, je sedaj na nas, da zahtevamo več preglednosti in ustrezen eh, mehanizem poročanja. Register EU ETS ima javnosti dostopen centralen register, kar ne velja v skladu s poročilom o, o, o Korsi. In tudi tukaj imamo torej težave. ETS je za nas eh, bolj preprost, ker temelji na eh, evropskem pravu, Korsija pa temelji na mednarodni eh, konvenciji. Tudi to je treba izpostaviti in pomembno je najti rešitve za delovanje takšnega sistema, glede na razlike, ki obstajajo. Se pravi, čujem, da eh, se spuščam v te podrobnosti, ampak eh, tukaj eh, se skriva jabolko spora in o tem bo govora tudi na tehničnem sestanku IK e v drugem tednu junija. Pripravili bodo osnute, ki ga bodo poslali svojemu svetu septembra in upamo, da bo to na to eh, sprejeto. Do jeseni bomo torej dobili več informacij o tem, kaj bo eh, IKO na koncu eh, predlagal. Verjetno bomo na plenarnem zasedanju eh, glasovali eh, istočasno, tako da je časovnica malce problematična, ampak mislim, da se verjetno strinjate, da je za nas izjemno pomembno, eh, da spremljamo ta eh, proces v IKO z lastnim procesom na naših strani. Toliko z moje strani, eh, ne bom nadaljevala, tukaj se bom ustavila, sedaj pa bom prisluhnila vam. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci, najprej gospod Lize. Hvala, gospod predsedojoča, in hvala tudi Julie Gerling za njen osnutek poročila. Uh, Eh, letalski promet je zelo pomemben, gospodarsko je pomemben, pa tudi za nas, ki letimo, vemo, da je to eh, pomembna in eh, prijetna zadeva, ampak nažalost letala še vedno emitira veliko izpustov. In če povem še na številko, ki pokaže drugačno razsežnost, če bi 129 držav, ki je sodelovalo pri pariškem eh, sporazumu, sešteli. Eh, torej, torej, če tukaj izključimo Kitajsko in ZDA, torej vključimo vse ostale, potem pridemo pri 129 državah pri njihovih emisijah na enako raven, kot jo predstavljajo emisije iz uh, letalstva. In tukaj niso samo neki otočki, ampak tudi Mačarska, Švedska, Singapur in tako dalje. In če bi kdo rekel Mačarska, Finska, Irska, Singapur špa, eh, in Švedska in 124 drugih držav nimajo skupaj toliko emisij, potem bi morali biti nekoliko bolj uh, velikosežni, daljnosežni in uh, torej ne zahtevati enakih zahtev. Torej 129 držav, držav, vključno s temi industrijskimi državami, proizvaja enako izpustov eh, kot letalski promet. To pomeni, da imamo pred sabo res pomembno nalogo. Evropski parlament je oktober lani ko je bil pred nami dogovor s Korsijo, uh, izrazil v veliki meri svoje razočaranje, nismo zadovoljni, mislim, da je treba to ja-, jasno in glasno tudi povedati. Zato seveda poteka razprava o tem, ali se ne bi raje vrnili k staremu sistemu ETS na celotnem področju uporabe. In uh, iz vedenja prejšnjih let lahko povem, da ta, uh, to področje uporabe ni bilo utemeljeno le uh, gospodarsko, politično, ampak tudi uh, uh, drugače, namreč, uh, da se enaki pogoji uporabljajo tudi zunaj uh, EP. EGS. E Zdaj imamo pač nek mednarodni proces, takšna je usmeritev in seveda je pri IKEA-ju bilo narejenega veliko napredka in te uh, korake je treba tudi upoštevati ta napredek. Zato podpiram predlog Julie Gerling, ki temelji na predlogu komisije, vendar ga nadalje precizira tako, da bi podaljšali ta proces stop the clock do leta 2020 in da tega ne omejujemo oziroma podaljšujemo v nedogled eh, z eno klauzulo pregledu, ampak do leta 2020. Jaz bi želel tukaj formulacijo zastaviti nekoliko bolj natančno. Torej, kaj pričakujemo? in pod kakšnimi pogoji smo pripravljeni morda podaljšati stop the clock še po letu 2020. Kaj more torej Korsija še uh, urediti in doseči, da bi mi uh, se tukaj vključili daljnosežno? Uh, vprašanje, kdo pri tem sploh sodeloval. Kajti mislim, da se v treh, štirih letih svet še lahko spremeni, boh ve, kaj se bo še zgodilo v ZDA. In če bomo imeli situacijo, kjer bo 90 odstotkov industrijskih držav sodelovalo, zakaj potem ne bi vključili tistih, ki tega ne želijo v ETS? Lahko bi to vse tako formulirali. seveda moramo paziti, da ne odpiramo eh, pandorine skrinice, kajti to lahko ima določene posledice za eh, industrijo. To pomeni, da mora biti jasno vsaj to, da mora biti sporazum in dogovor vsaj visoko kakovosten. Zato bi želel, da bi bila omejitev do leta 2020 opredeljena bolj natančno in tudi želel bi bolj natančno opredeliti, kaj mora biti potem. Eh, doseženo za to, da bi vključili tudi medcelinske lete. ETS pa mora vsekakor ostati v veljavi znotraj Evropske unije. Uh, in mislim, da mora ostati ne le začasno, temveč na dolgi rok. Evropski parlament je v poročilu Ian Duncan tudi zapisal, da želimo vključiti v ETS tudi eh, letalski promet po letu 2020 in to sicer nekoliko bolj ambiciozno. Tudi eh, ta zgornja meja naj bi bila prilagojena. Tudi iz uh, odbora za promet sem od kolega koordinatorja strani ELS slišal zelo pomemben argument, ki ga moramo prav tako upoštevati v Evropi namreč. Eh, letalski promet uh, je neke vrste konkurenca železnicam. Železnice so v celoti vključene v ETS, če pa letalski promet ni vključen, potem pomeni, da je to izkrivljanje konkurence na račun železnic. In to ni v koristi okolja in zato prosim komisijo in sve, da to zelo pametno preučite. Uh, ne pa, da kar tako zavr zavračate, kajti če tam uh, napredka ne bo, potem svežnja kot takega v celoti ne bomo uspeli potrditi. Torej, ELS eh, je že marsikaj povedal v poročilu Ian Duncan, sedaj pa bi želel določene točke še izpostaviti. Če bomo torej eh, letalski promet nekoliko bolj obremenili v, v Evropske uniji, potem bomo imeli eh, zrak, pa potem jeklarsko industrijo in drugo industrijo, ki sta zelo pod, pod pritiskom. Um, lahko računate na nekaj več pomoči. Eh, znanstveno so bile že opravil, opravljene določene študije, ki jih z veseljem razdelim, ampak tukaj želim zaradi stiske s časom samo povdariti, da je zelo bolj pametno, da uh, se izogibamo tudi uh, prelaganju oglika, torej carbon leakage, z uh, boljšo prerasporeditvijo bremen uh, med različnimi vrstami prevoza. In še potem vprašanje, kako bomo dosegli cilje iz pariškega dogovora. Vsi vemo, da mora k temu prispevati tudi letalski promet in mislim, da nišče ne more resno zahtevati, da bi mi kot Evropska unija um, izključili letalski promet če želimo doseči cilje 40 odstotkov, kot smo jih sprejeli v okviru pariškega dogovora. Hvala lepa. Um, uh, Najlepša hvala. Gospod uh, Dalton. Najlepša hvala uh, obema. Mislim, da se strinjamo glede glavnih vrzeli. Rad pa bi spostavil pomisleke skupine S in D. Eh, glede predlaganih ukrepov. Najprej kontekst. Govorimo o industriji, ki predstavlja velik delež eh, emisij toplogrednih plinov. Emisije mednarodnega letalstva bi se naj početverile eh, do leta 2050 glede na raven iz leta 2010. To bo seveda škodilo ne zgolj našemu trudu na področju zmaševanja emisij, ampak tudi eh, trud vseh ostalih v skladu s pariškim sporazumom. Ravno zato eh, moramo eh, zagotoviti visoke ambicije pri dogovoru Korsija, glede na to, kaj poskušamo doseči mi z EU ETS. Jaz in številni drugi, ter tudi seveda poročevalka, smo lani obiskali eh, Eh, IKO in eh, mislim, da eh, je bil dogovor velik dosežek, ampak še vedno se poraja veliko vprašanj, ne zgolj same odločitve, ampak tudi kar se tiče izvajanja te odločitve. Za razliko od DTS, e Korsija ne spodbuja k zmanjševanju emisij kot takšnih. Ne, glavni cilj je oglično neutralna rast po letu 2020, kar pomeni, da eh, pozabimo na del emisij prej. Letalstvo bo lahko eh, izravnalo eh, emisije z nakupom kreditov. Razumemo, zakaj je odločitev takšna. Eh, letala pač eh, ne morejo sama eh, leteti s pogonom, ki bi resnično zmanjšal emisije. Dejstvo je, da se letalski motori niso razvili kaj dosti od njihove uvedbe v splošnem letalstvu po drugi svetovni vojni in uh, izravnava bo pomemben eh, del uh, celotnega sistema. Težava pa je, kako uh, meriti te izravnave in uh, kako bo vse skupaj potekalo v uh, uh, praksi. IKO še ni uh, objavil pravil uh, o uh, kriterijih. Proces vzpostavitve teh pravil ni pregleden in ni. Uh, dostopen javnosti. Evropska unija kot opazovalka pa ni del razprav. Mislim, da se lahko marsičesa naučimo iz drugih področji, eh, kjer je industrija lahko nadzirala eh, proces. Naprimer, delali smo v odboru EMIS in obravnavali eh, avtomobilsko industrijo. Tam je postalo jasno, da potrebujemo ustrezen nadzor, če tega nadzora ni, če ima uh, Eh, industrija Bjanko Menico, če lahko eh, določa lastna pravila, potem ta eh, pravila niso v javnem interesu. Seveda je pomembno, da so predstavniki letalske industrije zastopani in da imajo besedo pri tem, če so zmožni doseči, ampak ta proces ni dovolj pregleden, ne omogoča nadzora civilne družbe strani civilne družbe, se pravi, čujem. Seveda bomo poskušali sodelovati z IKAOM, kar se tiče vzpostavitve eh, kriterijev za učinkovitost eh, izravnav, ampak tudi eh, komisija si je pogledala naprimer eh, ta sistem in eh, sistem mehanizma za eh, čisti razvoj in eh, 72 odstotkov eh, emisij se verjetno ne bo spremenilo. Poraja se vprašanje, če lahko zagotovimo kakovost eh, izravnav. Če bi eh, razvodineli eh, sistem, ki velja za lete med uh, uh, različnimi državami, bi s tem lahko posegli v končne uh, cilje in rezultate. V pariškem sporazumu oziroma uh, v poročilu o izvajanju sporazuma smo dejali, da mora biti globalni tržni mehanizem ambiciozen. lete znotraj eh, Evropske unije bo še vedno pokrival EU ETS. Če to poročilo eh, ne bo prišlo do istega eh, sklepa, potem bomo prišli v neskladje z lastnimi stališče. Seveda se o tem še pogovarjamo z drugimi skupinami, osredotočali se bomo predvsem na velike ambicije in pa na kakovost izravnav. Now, uh, Mr. Gibrandi. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Much, Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala Julie Gerling, naši poročevalki. Mislim, da je pripravila zelo uh, dober osnutek in uh, na tem lahko delamo. Danes sem eh, prebral, da je Evropska jeklarska industrija poslala pismo ministrom in verjetno tudi nam, eh, v katerem je dejala, da so zavezani k podnebnim eh, ciljem, ampak dejali so tudi, da gre ETS v trenutni obliki predaleč, kar se tiče jeklarske industrije da podnebna politika prav, ampak ne za klasko industrijo. Enako bi lahko dejali za gnojila in za eh, cement in tako naprej. Industrija vedno pravi, da zavezani smo k dobri eh, podnebni politiki, ampak naš sektor je eh, posebne narave in ne moremo zmanjšati emisij v tako veliki meri. Enako velja za letalstvo. Petletnik razume, da če bodo vse industrije Eh, dajale na mizo takšne argumente, nikoli ne bomo dosegli cilje, ciljev, ki smo si jih eh, zadali, ne v Parizu, ne tistih, ki smo si jih zadali znotraj Evropske unije. Če bi se eh, držali scenarija, kar se tiče 1,5 stopinske otoplitve, potem ti ukrepi ne bodo dovolj. Letalstvo govori samo o uh, eh, oglično neutralni rasti, ne pa o zmanjševanju emisij. Previdno pozitiven sem bil, kar se tiče uh, dogovora IK iz Montreala, eh, dogovora v Korsiji, ampak veliko vprašanje je še vedno odprtih. Julie je pravilno obrala previden pristop, kar se tiče Korsije in IK. E, strinjam se tudi z drugimi njihovimi vprašanji. Kaj se trenutno dogaja v eh, IK-u? Kako se uh, izvaja ta projekt Korsije? Kaj se trenutno dogaja, naprimer, kar se tiče uh, mednarodnih Eh, pravil o spremljanju, poročanju in preverjanju, kaj, kaj pa izravnave, naprimer. To je bistvenega pomena in eh, številke, ki jih je eh, omenil Seb Dans, so neverjetne. Kar se tiče tistega prejšnjega sistema izravnav Združenih narodov. Moja vprašanja za komisijo so torej predvsem vprašanja o povezavi z več informacijami, z več eh, jasnosti, kaj se dogaja. Ne zgolj v IKAJU, ampak tudi, eh, kaj se dogaja s 66 državami, ki so se zavezale k eh, ukrepom doma. Kaj počnejo? Pripravljajo nacionalno zakonodajo, s katero bodo omogočile izvajanje korsije. Kako naj tolmačimo pridržke, ki so jih postavili nekatere države, naprimer Kitajska v zvezi z eh, oglično neutralno rastjo. Še vedno imam veliko vprašanj, mislim, da moramo biti kot Evropska unija zelo previdni pri tem dosegu, obenem pa moramo uh, eh, IKAV omogočiti nekaj manevrskega prostora uh, in jim zaupati previdno uh, in uh, na ta način, da pritiskamo na njih. Gospa Kiljonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Kirlingille hänen työstään. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospe Girling za njeno delo. To je zelo pomemben dosje. Letalstvo eh, rase in eh, emisije toplogrednih plinov eh, iz letalstva imajo velik učinek. Vrtalstvo je povezano tudi s trgom biogoriv in z razvojem tega trga v prihodnosti. Gre tudi za eh, pomembno socialno vprašanje. Kako bomo eh, lahko eh, v prihodnosti razvijali naš razdrobljen sistem? Potrebujemo nekakšen model, eh, ki bi zmanjšal potrebo po eh, prevozu. Ampak eh, trend je ravno obraten v letalstvu, v pomorstvu in drugot. Težki tovor se seli stran od železnic, naprimer, od uh, več modalnosti ni ostalo kaj dosti in vsaka država članica ima uh, veliko dela pred sabo. Kar se tiče IK, imamo določena pričakovanja in uh, želimo. da ICAO pripravi ustrezne rešitve. Ko smo se v odboru MVI odločali o emisijah v eh, pomorskem prometu, smo določili določene uh, cilje. Dejali smo, da bo Evropska unija eh, ukrepala, potrebujemo napredek do leta 2020. Mislim, da bi lahko obrali podobno pot tudi tukaj, kar se tiče mednarodnega letalstva. če je kao in imo ne moreta spremati kratkoročnih odločitev, eh, hitrih odločitev, potem pač ne bomo dosegli eh, ciljev, eh, kar se tiče zmanjšanja emisij, eh, ciljev, ki smo jih eh, unesli tudi v pariški sporazum. Imam nekaj idej, na katerih bi lahko eh, gradili pri poročilu Girling. Naprimer, eh, vzpostavili bi lahko platformo za sodelovanje, platformo za eh, izmenjavo najboljših praks, inovacij in eh, orodi. Na ta način bi lahko zmanjšali emisije. Države članice imajo takšne dobre prakse, imajo informacije in znanje, ampak vse prepogosto Eh, z njimi ne razpolagajo in jih eh, ne predajo drugim. Denar, ki na nekem eh, področju obstaja, bi morali uporabljati za izboljšanje energetske učinkovitosti, naprimer, za inovacije tako bi lahko eh, prišli na nizkooglični eh, model v eh, sektorju prometa. Na veliko načinov bi lahko zmanjšali emisije v letalstvu. Lahko bi naprimer hitreje izvajali politiko enotnega, evropskega neba. Razdrobljenost na tem področju prav tako prispeva k višjim emisijam v Evropski uniji. Mislim, da moramo eh, pomesti pred lastnim pragom. Upam, da bomo na tem delali aktivno. Seveda pa to ni v eh, neposrednji pristojnosti odbora EMBI. Hvala. Hvala, gospod Eichhout. Najlepša hvala. lepo je slišati, da eh, so ljudje soglasni v tej dvorani, zato ker eh, eh, potrebujemo enotno stališče parlamenta. Nekaj pomembnega bi rad izpostavil. Imam vprašanje za komisijo. Vsi se delamo, kot da je Korsija nek globalen dogovor, s katerim se vsi strinjajo, ampak številne velike države imajo pridržke. Eh, tako kar se tiče kursije, kot tudi kar se tiče uh, cilja IKA o uh, eh, um, neutralni rasti do leta dva, po letu 2020. Uh, Kitajska, Rusija, Brazilija in tako naprej. Zanima me, kakšna je ocena komisije v zvezi s tem. Mislim, da je bistvenega pomena vedeti, kaj se dogaja in kaj lahko pričakujemo od instrumenta, kot je Korsija. Če se velike države ne strinjajo niti s ciljem, potem uh, Korsija eh, ni eh, ravno eh, uporabno orodje. Ne bomo mogli doseči nekih ambicioznih ciljev, če se države, ki pri tem sodelujejo, ne strinjajo. In to je pomembna informacija, ki jo potrebujemo, če želimo razviti evropske rešitve. Sprejeli smo že poročilo Duncan, pomembno je, da upoštevamo to poročilo, ko pripravljamo poročilo Girling. Zeleni bi želeli iti dlje, zakaj naprimer ne bi eh, na dražbo dajali eh, vseh eh, kreditov, vseh pravic. Kar se tiče mednarodnega letalstva, pa je za nas jasno, da lahko delamo do leta 2020, ampak po letu 2020 mora Evropa sprejeti lasne korake. To pomeni izvajanje korsije znotraj ETS-a in to bo naš predlog ne vidimo razloga za še en eh, nek končni datum, nek stop the clock. Eh, Na to pa se bomo spet začeli spuščati v eh, razprave, češ, da Korsija ni dovolj, češ, da moramo sami nekaj narediti. Mislim, da se moramo izogniti temu ponavljanju razprave in že sedaj začeti razpravljati o ukrepih. Dotaknil bi se še vprašanja ne CO2. -ja. Znanstvena srednja se o tem veliko pogovarja, ampak uh, skrbi me komisija. Govorili smo o uh, učinkih letalstva uh, zunaj CO2 že pred osmimi leti. Poročilo, uh, poročila smo pričakovali od komisije, ampak uh, ničesar nismo dobili. Učinek letalstva je dvojen, če vključimo uh, tudi druge elemente, ne zgolj uh, CO2. tudi uh, dušikovi oksidi so uh, zelo uh, nevarna snov. In tega se zavedate, še vedno pa niste predlagali ničesar. Zanima me, kdaj lahko pričakujemo vaše predloge. Uh, veseli me, da lahko to na nek način izravnamo z učinkom uh, multiplikatorja, tako da pokrijemo uh, celotni sektor, ne zgolj CO2, ampak uh, komisija mora začeti izvajati to, kar je obljubila že leta 2008. Hvala. Hvala, gospa Donano. Merci. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvalila bi se poročevalki za osnutek poročila. Seveda se strinjam s tem, da je treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov, še posebej kar se tiče eh, emisij iz letalstva. strinjam eh, se tudi, da so eh, problematične eh, druge sestavine, dušik, vodna para in tako naprej. Naša skupina je bila proti takšni obliki sistema ETS. S tem posegamo v ICAO. Nismo Eh, proti mednarodnemu sistemu, ampak o tem ne more eh, enostransko odločati eh, Evropska unija. Letalstvo je zelo konkurenčen sektor in nacionalna letalska podjetja so pogosto žrtev nelojalne konkurence iz tretjih držav in od drugot. V IKO sodeluje 100 91 eh, držav. Eh, ne strinjamo se eh, s prodajo 50 odstotkov pravic tiste pravice, ki so prodane. o tistih eh, lahko potem eh, odločajo države članice, če jih bodo uporabile za podnebno politiko eh, doma ali v tretjih državah. Komisija želi prek delegiranih aktov določati natančne pogoje za dražbo. Nekateri deli besedila na nek način urejajo delo eh, IKA. Gre za organizacijo, ki spada pod eh, Združene narode eh, in ta organizacija je prav tako legitimna kot Evropska unija, če ne še bolj. Hvala, s tem smo prišli do konca seznama govornikov, kar se tiče poročevalcev v senci. Še kdo? Gospa Foster, izvolite. Yes, it's been a very interesting uh, debate so far. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zaenkrat je bila to zelo zanimiva razprava. Ampak eh, mislim, da eh, moramo izpostaviti določena dejstva. Eh, nimamo sistema ETS za letalstvo, ki ga bodo upoštevali lahko tretje države, razen če pripravimo nekakšno globalno schemo. Nismo torej v takšni situaciji. Mislim, da se večina strinja, da moramo zaustaviti uro. Nekateri eh, amadmaji v poročilu so preveč eh, preskriptivni, mislim, da moramo Kajepo omogočiti, da nadaljuje s svojim eh, delom. Dali smo jim nekaj eh, let, da pripravijo. Eh, načrt, mislim, da eh, moramo biti eh, razumni, mislim, da s takšnim pritiskom ne bomo dosegli ničesar. 191 članici Majkao, EU je eh, pomemben blok in pogosto smo v vodilnem položaju, ampak upoštevati je treba ostalih 165 držav. Če jih ne bomo upoštevali in če na koncu pripravimo nekakšno resolucijo, ne bomo imeli globalne scheme. Ne bomo uh, mogli uvajati uh, eh, EU ETS uh, eh, za uh, globalno skupnost. Že deset let se s tem ukvarjamo in zato smo danes tukaj, zato smo uh, začeli sodelovati z IKAOM, da bi lahko prišli do uh, napredka. Še par stvari bi izpostavila. Prav uh, lahko govorimo o eh, teh sporozumih o tajnosti IKA, ampak mislim, da eh, se s tem ne moremo ukvarjati, ker ne bomo prišli nikamor. IKA pač je takšen, kot je. Pomembno je, da si prizadevamo za dober dialog, za dobro sodelovanje s komisijo. Eh, podpiram predlog komisije in podpiram delo komisarke. Mislim, da je dosegla veliko dobro zastopa Evropsko unijo na tej ravni. Mislim, da moramo biti zelo previdni tudi, eh, ko obravnavamo eh, dohodke. Če imamo nek dohodek in eh, če imajo države članice dohodek od letalskih družb, ne moremo tega na to vreči v en koš in uporabljati to za podnebne spremembe. Mislim, da je treba ta eh, sredstva ciljno usmeriti, jih nameniti raziskavam in tako naprej, tako da bomo lahko razvijali ta sektor. Eh, pri tem mora biti vse skupaj eh, zelo jasno določeno. Nima smisla, da spet uh, da bomo spet preživečili ta eh, sistem ETS. Eh, morda to želi narediti odbor, ampak eh, dejstvo je, da Združeno kraljestvo po nekaj letih ne bo več del te skupnosti, tretja država bomo. Tistim, ki boste ostali, pa želim dejati, da morate biti pazljivi. Pazljivi, kar se tiče tega, kar si želite. Potrebujemo dogovor v svetu dogovor tudi s Kitajsko, ZDA in drugimi državami. Zakaj je vse skupaj romalo v kao? Zato, ker EKR, eh, e socialisti, LS in ALDE v odboru za promet takrat eh, niso menili, da obstajajo druge rešitve. To je bila najboljša rešitev. Eh, V politiki se včasih ne strinjamo, ampak mislim, da moramo biti tokrat eh, praktični, tudi kar se tega tiče, eh, kar je povedal gospod Lize. Mislim, da se moramo vrniti k eh, temu sporozumu iz Montreala in narediti korak naprej v prihodnosti. Hvala. Hvala, zdaj bomo potali besedo predstavnika komisije. Gospa Graf, izvolite, beseda vaša. Yeah, okay. Um, thank you, thank you, Ms. Uh, Chairwoman. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, najlepša hvala tudi gospe Görling za osnutek poročila. Najlepša hvala tudi zato, ker ste se zares potrudili, da bi vključili vse elemente letalstva ETS v to poročilo. In da je bilo pri tem upoštevano uh, tudi poročilo Duncan glede revizije EDS-a. Najlepša hvala tudi vsem poročevalcem v Senci. Kot veste, je komisija v okviru svojega predloga tesno sledila temu, kar je bilo predlagano na generalni skupščini IK lani glede Korsije. Kljub temu, da smo malce manj ambiciozni kot v štartu na ravni Evropske unije, je bilo vsekakor zelo dobrodošlo, da se na globalni ravni začenjamo pogovarjati o ETS-u. To je sicer prvi korak, ampak korak v pravo smer, ki ga pozdravljamo. Eh, to pa velja še veliko bolj potem, ko je bil sprejet sporozum v Parizu na COP21. In sicer naš cilj je eh, za dve stopinji in eh, dejstvo je tudi, da je treba upoštevati, da imamo vedno več zračnega prometa. Vemo pa, in to ste tudi omrili danes dopovdan, da je sprejetje resolucije prvi korak. Zdaj je treba to dopolniti z številnimi elementi, ki bodo zres ključni in na podlagi katerih bomo presojali o tem, ali je schema v končni fazi uspešna in eh, celovita. Govorim o pravilniku rulebook, o katerem se trenutno pogajajo na IKAU. In ta pravilnik bo ključen, če želimo zagotoviti neko integriteto in uspešnost celotne sceme. Govorimo o MRV, govorimo o a, upravičenosti enot, o registrih, ja. govorimo tudi o tem, da se moramo izogniti dvojnemu štetju in vse to je izjemno pomembno. Transparentnost je prav tako ključna, kot vemo ključna bo pri izvajanju te scheme. In to transparentnost je pomembna tudi v luči vseh elementov, ki sem jih ravno kar omenila. In to smo tudi močno zagovarjali v Montrealu. Glede tega vprašanja, kaj se trenutno dogaja v Montrealu, pa takole. Dejstvo je, da pogajanja so trenutno v teku, trenutno potekajo pogajanja na ravni strokovnjakov, kmalo pa se bojo začela pogajanja. Uh, tudi na bolj politični ravni v usmerjevalni skupini CAPE. Nekaj napredka so naredili pri določenih izjemno pomembnih elementih, potem pa so tu še druga področja, ki so še vedno odprta za razpravo in znajo predstavljati kar velik izjiv. Zaradi česar je izjemno pomembno, da mi kot eh, Evropska unija pošljemo zelo močno sporočilo v prid kakovosti. Za kakovost in za upravičenost enot, naprimer za kvalitetno izravnavo offset. To bo za nas izjemno uh, pomembno vprašanje. Malce problematično, pa, oziroma malce težko si je uh, predstavljati točno, kakšna bodo pogajalska stališča ključnih partnerjev v okviru teh pogajanj. Pogajanja, kot rečeno, trenutno poteka na ravni strokovnjakov. Nekateri se sploh niso oglasili, skoraj da, naprimer Kitajska. Vemo, da so tudi po generalni skupščini predstavljali resolucijo o cilju obliči neutralnosti do leta 2020, prav tako pa je ta resolucija govorila o sami legitimnosti tega, da se IKO pogovarja o upravičenosti oziroma upoštevanju enot. Spet druge države pa so veliko glasnejše, nasprotujejo temu, da bi to IKO uredil s standardi, po drugi strani pa kar silijo s temi biogorivi. Ja mislim, da bo treba malce počakati za to, da bi si naredili jasnejšo sliko v zvezi s tem, kako bodo to države upoštevale tudi na nivoju eh, interne nacionalne zakonodaje. Verjetno bojo počakali, da se zaključijo postopki sama, zato da bomo uh, in pametno je počakati torej, na, zaključek teh, na zaključek teh postopkov, zato da bomo videli, kako bodo te države upoštevale zaveze iz eh, Montreala na nacionalni ravni. Skratka, imamo eh, dva aspekta, tu pravilnik in pa izvajanje na nacionalni ravni. Eh, verjetno ste videli, da je predlog komisije, predlog, ki posebno upošteva ta kontekst ozadje, želimo pa tudi olajšati uh, um, delo, ki poteka na OKO, zato smo se odločili, da bomo sledili istemu pristopu, kot pa smo ga uporabljali pred uh, skupščino, torej postopek ustavite uro. Potem pa predlagamo tudi, da bi imeli postopek revizije enkrat, ko bomo uh, se jasno odločili o tem, kako bomo izvajali kursijo. To sta torej dva koraka, ki smo jih predlagali. Želela pa bi izpostaviti še en zelo pomemben element, eh, ki se ga zavedamo vsi. Za nas je to vsekakor zelo pomembno. Sicer ta predlog mora biti sprejet hitro. Vemo, da če tega ne bomo formalno sprejeli pravočasno, no, pomeni, da bo spet začelo veljati polno področje uporabe full scope z vsemi posledicami, ki jih to prinese eh, za postopek na ICAO. Komisija je pripravljena pomagati pri hitrem sprejeti tega predloga v sodelovanju z vami in svetom, zato da bi poskrbeli za to, da se to pravočasno spreme. Druga zadeva, ki želimo omeniti, pa je to, da je trenutna drugacija in sicer uh, podaljšanje področja uporabe za interne lete. To nam bi moralo omogočiti, da sprejmemo primerne odločitve v naslednjih letih. Skratko, pomagati moramo pri izteku tega mednarodnega aspekta in potem, ko bomo enkrat vedeli, kakšen bo izid revizije, eh, revizije, se odločiti tudi, kaj storiti s uh, leti znotraj Evropske unije. Uh, treba bo preučiti pač različne opcije, kako nasloviti tudi to vrstne emisije za notranje lete. Moralo, morali pa bomo biti kar se da dosledni vi, za vi uh, cilju, ki smo jih sprejeli v, leti, v letu 2013 v zvezi sa minus 40, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije in uh, poštovati moramo tudi uh, prispevek letalstva, ki smo uh, Eh, ga obljubili. Izogniti se moramo zgodnemu snapbacku, zato da bi dosegli rezultate hitro na mednarodni ravni. V nasprotnem meru bi bili v postopku revizije v nezavidljivi situaciji. Zavedati se moramo, da lahko vedno spremenimo določene elemente, če se pač previdno pripravimo na revizijo. V tem kontekstu želim tudi pozdraviti predloge sprememb, namen, namen katerih je, da imamo točnejše, boljše postopke za revizijo in uh, isto velja za sistem EU ETS po letu 2020. O tem bi morali govoriti tudi v okviru naslednje revizije. Če bi že zdaj imeli to razpravo, bi to po našem mnenju eh, bilo to preuranjeno. Razen tega faktorja linearnega znišanja. To je pa zelo pomemben element za letalske prevoznike in eh, to mora biti tudi usklajeno s cilji za leto 2030. Toliko za enkrat, lahko pa rečem, da smo pripravljeni za, na nadaljne razprave z vami glede vseh aspektov tega poročila. Hvala. Hvala, gospod Gerling. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Glede na to, da je ura že pozna, se ne bom spuščala v podrobnosti. Sem pa si pribeležila vse, kar so povedali kolegi in ne bom tega uh, naslavljala tule. Naj samo povem, da imamo dobro sodelujočo skupino eh, poročevalcev v senci in pričakujem dobro sodelovanje z njimi. Menim, da obstajajo določene težave glede tega, kako uspešna uh, uh, Bokosija. Ne vidim pa nikakršne alternative kot pa pristop, ki sem ga predlagala. Možnost je samo ena in sicer, da uporabimo postopek snapback in da izvajamo EU ETS. Zadovoljna sem, da ni nišče predlagal, da to dejansko storimo in IKO mora na to gledati kot na uh, pozitivni razvoj dogodkov. Želimo delati s sistemom, ki so ga ponudili in upam, da bodo sprejeli, da potrebujemo malce več informacij, malce več transparentnosti in da od njih pričakujemo tudi malce više stopno ambicioznosti. Mislim, da gremo v pravo smer in eh, veselim se že predlogov sprememb, ki jih pričakujem od kolegov. Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili to razpravo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 7. juni ob 11. uri. Na Envijo pa bomo o tem glasovali 11. julija. To je vse za današnji dan. Najlepša hvala, ker ste se udeležili seje.